Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, dogodki po volitvah v Belorusiji 19. decembra so bili šokantni za vse nas. Dejstvo je, da so državljani eh, se začeli zgražati in to je povzbudilo tudi obsodbe iz celega sveta. Naši kolegi so se so, sestali številnimi predstavniki opozicije, civilne družbi in imeli smo priložnosti izraziti svojo solidarnost ter prisluhniti njihovim uh, besedam. Vendar, poštovane poslanke in poslanci, prišel je čas, da nekaj konkretno tudi naredimo. V preteklosti je ta parlament že prispeval k našim razmišljanjem o tej mm, vprašanju in moj kolega, komisar File, je na odboru AFET eh, predstavil svoje mnenje. Ehm, podpiram resolucijo Evropskega parlamenta, ki združuje vašo, vaša mnenja. Mislim, da moramo narediti vse, kar je v naših močeh in ker predvsem zlasti zaradi nujnosti tega vprašanja pozdravljam. Imeli smo stike z predstavniki opozicije v Belorusiji, je sestav, da sem se tudi izpreverjal Martinovom in vse to mi je jasno dalo podobo o situaciji, da moramo si prizadevati za uh, varstvo človekovih pravic, temeljne pravice in demokracije v Belorusiji. Poleg uporabe sile je celotno eh, volilni postopek eh, bil nepravilno voden in uh, predstavniki opozicije niso imeli nobenih priložnosti uh, tudi eh, ugotovitve OECD-ja podpirajo naše ugotovitve. Veliko z, ljudi priprtih v zadnjih tednih je bilo že izpuščenih, ampak še vedno okoli 30 ljudi eh, je v zaporih in jim grozijo hude zaporne kazni. Poslanke in poslanci eh, dobro veste, da med te ljudi štejemo tudi nekaj predsedniških kandidatov. Um, zelo nas zaskrbljujejo ukrepi, ki so jih uvedle oblasti v Minsku, zato uh, bi zahtevali, da se odpravijo ti ukrepi, tako da se odpre nov urad OECD-ja v Minsku. Uh, po, um, podpisujem tudi besede uh, ameriške zunanje sekretarke Clintonove in sem tudi se pogovorila z zunanjem ministrom Martinovom glede tega. Pri odločanju o naslednjih korakih moramo ostati se držati temeljnih načel. Prvo izmed teh načel je varnost eh, miroljubnih eh, aktivistov, vključno s predsedniškimi kandidati. To moramo imeti vedno na očeh. Drugo načelo je, da so v Belorusiji naši sosedje in partnerji in torej moramo to spoštovati. Medtem, ko izražamo svojo zaskrbljenost uradnim oblastem, ne smemo izolirati ljudi. Tretje načelo je, moramo spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine, ker je to v srcu zunanje politike Evropske unije in vzhodnega partnerstva. Zato moramo pokrepiti skupne vrednote, ki so nam skupne s temi partnerji. Sodelujemo s temi partnerji, tako kot smo to počeli z združenimi državami, da čim močneje si ši signal dajemo Belorusiji strani mednarodne skupnosti. Gospod predsednik, naše razmišljanje vodi do jasnega zaključka. Če hočemo doseči nekaj, moramo narediti, imeti zelo jasno odločno reakcijo in ta reakcija mora dati jasen signal oblastem v Belorusiji, ne da bi izolirali državljanov ali civilne družbe. Moramo imeti uravnovešeno delovanje po eni strani, moramo upoštevati ciljno usmerjene dejavnosti eh, proti oblastem v Belorusiji in torej uvesti potrebne sankcije, po drugi strani pa moramo okrepiti dialog s civilno družbo, da jim državljani, da jim nudimo potrebno podporo, V praksi pa to pomeni, da moramo še naprej podpirati nevladne organizacije, medije in študente ter morda okrepiti naše sodelovanje in omogočiti državljanom, da potujejo v Evropsko unijo, če si to želijo. Kratkoročno uvesti prepoved potovanja za predsednika Lukašenka in razširiti to prepoved za vse ostale sodelovce je, to, e, je ena izmed možnosti, zagotovo. Kar pa zadeva podporo civilni družbi, naša služba za zadovoljanje delovanja v sodelovanju s komisijo pripravlja um, ukrepe za podporo civilni družbi, nevladnim organizacijam, medijem in študentem. Na ena izmed možnosti bi bila, da damo štipendije študentem, ki so bili eh, izključeni iz univerze. To so možnosti, ki bi jih lahko izkoristili. Seveda pa bomo pozdravili vsako drug predlog eh, iz držav članic. Um, naj omenim tukaj naprimer možnost uh, olajšanja postopkov za pridobitev viz. Uh, Eh, tako da bi lahko recimo dali konzulatom v Minsku navodila, da olajšajo izdajanje vizumov državljanom eh, Belorusije. Nek ta kratek seznam, ki sem ga sedaj omenila, mora tudi odbor za zunanje, svet za zunanje zadeve 31. januarja potrditi, vendar obstajajo tudi dolgoročni vidiki naših odnosov z Belorusijo. Prej sem že omenila, da moramo sodelovati z drugimi mednarodnimi partnerji na tem vprašanju in to je eden izmed razlogov, zaradi katerega moramo vključiti Belorusijo v tem multilateralnem pogovoru, ki poteka in moramo sodelovati tudi z našimi državami v vzhodnem partnerstvu, da to okrepimo. Druga točka je bilateralna pomoč. Tukaj moramo uh, razumeti potrebe prebivalstva in tudi civilne družbe. In čisto ob koncu lani smo pripravili skupni začasni načrt za razvoj odnosov z Belorusijo v srednjeročnem obdobju. Mislim, da moramo ta postopek začasno ustaviti. To pa ne pomeni, da, bomo, da ga bomo dokončno opustili, ampak se moramo še dodatno posvetovati s civilno družbo in pregledati to strategijo, če je potrebno. To so več ali manj dejavnosti, ki jih opravljamo sedaj, gospod predsednik. Z veseljem bom prisluhnila prispevkom poslancev in poslank. Najlepša hvala, gospod podpredsednica. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin, najprej gospod eh, Protaševič v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa podpredsednica komisije. Mednarodni opozovalci niso imeli nikakršnega dvoma in eh, tudi mi ne bi smeli imeti to vrstnih dvomov. Zadnje predsedniške volitve v Belorusiji decembra niso bile poštene. Zato, ker niso bile poštene, tudi politika, ki smo jo vodili od leta 2008 z belorskimi oblastmi, torej politika dialoga, politika roke iztegnjene v smeri Belorusije, ni politika, ki bi jo lahko nadaljevali. Ni čas za to, da se stvari pač odvijajo naprej po inerciji, ampak je čas za nove odločitve, za nove eh, odločitve. Eh, čas je za odločno ukrepanje proti beloruskim oblastem, eh, vključno s sankcijami, politične sankcije, sankcije glede vizumov za vodilne eh, politike in morda tudi gospodarske sankcije, vendar morajo biti premišljene, da ne bomo še postapšali življenja običajnih državljanov. Ampak ne smemo oklevati. Enako velja tudi za članstvo Belorusije v vzhodnem partnerstvu. Ker je šlo za nepoštene volitve, pomeni, da so tudi rezultati teh volitev neverodostojni in zato lahko mirno povemo, da so moralni zmagovalci teh volitev predstavniki demokratične opozicije v Belorusiji. Zato moramo podpreti to opozicijo pri njihovih prizadevanjih za zagotavljanje eh, tudi njihove politične, njihovega političnega zastopanja tu eh, pri Evropski uniji, da bodo na ta način lahko na političnih formih zastopali belorusko opozicijo. Prav tako si moramo prizadevati za izpustitev pridržanih, pa naj gre za eh, predstavnike parlamenta, kandidatov v parlament, novinari, študentje, vse njih morajo izpustiti, preden sploh začnemo z kakršnimi koli nadaljnimi pogovori z predstavniki Belorusije. Hvala lepa, gospod Kristjan Vegelin, v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa. Če tezi prezidentski izbori se prevrnejo v ena odnovo. Poštovani kolegi, skupina socialistov in demokratov obžaluje, da so bile volitve v Belorusiji, nova zamujena por, eh, možnost, da gredo na pot demokracije. Politika Evropske unije je stopenski angažma in ta politika je že dala nekatere rezultate, ampak mi moramo spremeniti svojo politiko, vendar moramo biti pri tem previdni. Angažma Evropske unije pripeljal do tega, da Belorusija v okviru predsedniških volitev je vseeno prišla do določenih eh, napredkov in eh, tu je prišlo na ceste dosti več ljudi, kot je oblast pričakovala. Z drugimi besedami, šlo je za eh, večji boj za svobodo. Od zdaj moramo odločno nastopiti s tem, mislim, zahtevo eh, do Belorusije, da izpusti politične zapornike in da preneha z preganjanjem tistih, ki so sodelovali v protestih in ki so organizirali proteste. Tu moramo nastopiti zelo ostro, brezkompromisno in moramo jasno povedati, kaj so naše zahteve. To pa bomo lahko naredili samo srednje in dolgoročno. Moramo preprečiti, da bi bila Belorusija ponovno izolirana. Civilna družba je povdarila, da izolacija Belorusije eh, pravzaprav pomeni izolacijo njenih državljanov. Naša politika do Belorusije mora biti spremenjena. Na ta način bomo eh, beloruskim državljanom lahko čim bolj pomagali. Ne samo državljanom, temveč tudi medijem in celotni civilni družbi. Eh, če bi torej spremenili svojo politiko, bi omogočili tudi demokratične volitve. Mi moramo sodelovati tudi z drugimi, tretjimi državami, kot naprimer Rusijo in Ukrajino. Mi moramo kot Evropski parlament izkoristiti možnost vzhodnega partnerstva, tako da bodo vsi člani tega partnerstva prispevali k demokratizaciji Belorusije. Ja. Hvala. Ali ste pripravljeni odgovoriti na modro kartico, gospod Vikinin? Gospod Nikalski, prosim. Ja- Hvala, vem, da imam samo 30 sekund. Ne vem, mogoče nisem prav razumel, ampak ali sem prav razumel, da ste mnenja, da so demonstracije po volitvah torej proti ponarejanju volitev pri volitvah in proti nepravilnostim ali v tem vidite dokaz, da se je situacija izboljšala, tako je bilo slišati v prevodu. In pravzaprav tega ne morem sprejeti, če ste to res tako povedali. Može bi jasne sem bil jasen. Mogoče res nisem bil dovolj jasen. In včasih eh, tudi pri tolmačenju se malo izgubijo nijanse. Situacija v Belorusiji se je spremenila v tem smislu, da, je, da več ljudi razume, kako pomembna je demokracija. E, mnogo več ljudi se bori za demokracijo. V noči po volitvah je bilo veliko protestnikov na cestah v Minsku, veliko več, kot se je pričakovalo in sicer ne zaradi političnega režima. Eh, no, mogoče je bil. Ali je težava s eh, tolmačenjem v angliščino ali deluje tolmačenje v angliščino? Well, Žal govorniki ne govorijo v mikrofon in se ne more tolmačiti. Mikrofon. Mikrofon, prosim. No, sedaj dela. E, mi je žal, mogoče je bilo nerazumivanje. Nesporazum. Vedno poskušam uporabljati svoj materin jezik, ampak mogoče pri tako senzibilnih vprašanjih je bolje, če povem po angliško. Kar želim povedati, da se situacija boljša v tem smislu, da ljudje v Belorusiji razumejo, da potrebujejo demokracijo in se zavedajo, da se morajo boriti za, Belok za demokracijo v Belorusiji. In to sem povedal in to v tem vidim pozitiven signal. Eh, in v tem vidim eh, pozitivno tudi dejstvo, da je bilo toliko protestnikov na cestah po volitvah eh, v Minsku. Gospa Kristina Ojuland za Alde. Gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, pa polnoma se strinjamo s tem, kar ste povedali in to je bilo pomembno. Dobro je, da je bila Evropska unija v stanju, da se je takoj odzvala na te volitve v Belorusiji. In morali bi biti še bolj pogumni in bolj načelni eh, tudi pri drugih eh, sosednjih državah, eh, kjer prihaja do zatiranja, zatiranja demokratske opozicije, človekovih pravic in tako naprej. Eh, poslabšanje demokracije v Rusiji je verjetno tudi razlog, zakaj je Kreml priznal beloruske eh, volitve in je nasilno zatrtje eh, označil kot notranjo zadevo Belorusije. Eh, torej zastrašujoča situacija v Belorusiji v bistvu odraža tudi situacijo v Rusiji. Evropski parlament eh, je pripravil zelo močno rezolucijo, ki predvideva tudi prepoved vstopa v eh, kriminalnim funkcionarjem Lukašenkovega režima pomembno je, da je Evropska unija enotna v tem vprašanju in tudi države članice naj bi prekinile bilateralne odnose z Lukašenkom in njegovim režimom. Moramo suspendirati usodno partnerstvo in eh, sodelovanje, vse dokler niso izpuščeni vsi politični zaporniki. Obenem moramo povečati podporo civilni družbi nevladnim organizacijam in ne eh, Eh, in neodvisnim medijem, eh, tako da jih bomo pripravili tudi za čas po Lukašenkom, ki, eh, do katerega in upamo, da bo prišlo do zamenjave vlade na mir način. Hvala, gospa. Za vaš prispevek, gospa Heidi Hautala, za zelene. Hvala, gospod predsednik, gospa visoka predstavnica. Mislim, da v bistvu po, popolno pravilno odražate tudi naša čustva in sicer, da smo bili šokirani po tem, kar smo videli. Eh, pravzaprav smo si pričakovali postopno odpiranje Belorusije Evropski uniji, ampak sedaj eh, so ti upi eh, splahneli. In to, kar slišimo iz Binske, Minske in iz drugih eh, delov Belorusije o nadaljevanju zatiranja nas seveda straši. Naprimer, Eh, organizacija za človekove pravice jasna je še naprej izpostavljena uh, aretacijam, zatiranju in to je organizacija, ki je bila zelo pogumna in ki je pogumno branila človekove pravice v Belorusiji in uh, doslej tudi ni bilo dovoljeno, da se registrira. Tudi uh, Helsinški komitej je dobil svarilo uh, in sicer kar zadeva Eh, kar zadeva predvsem tudi obtožbe eh, zoper tiste, ki so v priporih, zato ker Helsinški odbor seveda izraža skrb, da ta, to sojenje ne bo pošteno. Eh, tudi gospod Calnikov in njegova žena, novinar Nove gazete v Minsku so v zaporu in tudi njihov otrok. In slišimo, da bo otrok um, sicer lahko živel z starimi starši, medtem ko bodo starši ostali v zaporu. Ampak eh, eh, torej zakaj se to dogaja v Belorusiji, to zatiranje? Mislim, da moramo ustrajati na neodvisnih mednarodnih preiskavah tega, kar se dogaja, da bomo do, <clears throat> razumeli tudi ozadja, ali so bili mogoče provokaterji, ki so zanetili te, eh, eh, to nasilje. Eh, po mojem je. Yeah najpom, najbolj primiren organ eh, za izvedbo takih preiskav OVSE oziroma Združeni narodi. In kaj o novih volitvah? Mislim, da moramo biti previdni, kar zadeva, eh, če zahtevamo nove volitve, kaj ti moramo eh, zagotoviti tudi načrt za uvajanje demokracije, potem svobodo zbiranja in zborovanja torej samo nove volitve v Belorusiji verjetno tudi ne bi bistveno spremenile zadev. Hvala. Na vrsti gospod Črnički. Mluvimo o situaciji na Belorusiji. No, govorimo o situaciji v Belorusiji, ampak pravzaprav se moramo tudi vprašati, ali ni tudi deloma naša krivda. Seveda lahko krivimo beloruske eh, predstavnike in vlado, ampak pravzaprav se moramo tudi vprašati, če to deloma ni naša krivda. Ali ni tako, da naprimer gospod Berlusconi in drugi eh, predsednik Gubariskajte, eh, ali niso legitimirali beloruskega režima? tudi obisk gospoda Westerwellerja, Westerwellerja in drugih eh, to nekako potrjujejo. To so politiki iz držav članic, ki so ustvarili pogoje za uh, politično ukrepanje Lukašenka. Torej, mi moramo seveda zahtevati spoštovanje človekovih pravic, ampak se moramo vprašati, ali nismo deloma krivi tudi sami. Gospod Šolc, minuto in pol. Gospod predsednik, gospa podpredsednica moja. Eh, politična skupina ni podpisala kompromisne resolucije o Belorusiji. Želim pa jasno povedati, da tega ne gre razumeti tako, da eh, spoštujemo rezultat volitev in nasilno postopanje proti protestnikom. Eh, poš pravični transparenti, spoštovanje drugačnega mišljenja so temeljni pogoj za oblikovanje odnosov z Belorusijo in drugimi državami. In sem sodi tudi nemudno, uh, no, nemudna izpustitev iz zapora vseh, ki so uh, politično, politični zaporniki. Torej, to se mora zgoditi nemudoma, uh, Eh, da bi pomagali, da se demokracija uveljavi. Sankcije eh, tudi v preteklosti niso imele nobenega rezultata v Belorusiji in tudi drugine. Tisti, ki so politično odgovorni in jih soočati z našimi zahtevami, s tem, da jim ne damo možnost, da bi se ustvarilo več transparentnosti, koherentno usklajevanje naših korakov z vsemi zunanimi političnimi partnerji Belorusije, to se mi zdi bolj pravilen na pot in tudi bolj eh, iskrena pot, tudi kar zadeva naše argumente in to je pokazala tudi današnja razprava o mačarskem predsedstvu. Eh, eh, gospod Bilder za Evropo svobode in demokracije. Hvala, gospod pre sedujoči eh, brutalno zatiranje vseh političnih alternativ eh, Lukašenkovemu režimu pri volitvah 19. decembra je omejilo tudi manevrski prostor drugih držav. In diplomacija, ki se je že začela razvijati, je s tem prekinjena. S tem je Lukašenko še bolj vezan na Kremelj. Evropa naj bi se bolj angažirala, zauzela za civilno družbo v Belorusiji. Predvsem je treba prispevati k spremembi, spremembi mišljenja, tako da bomo imeli alternativo, ko bo prišlo do zamenjavo režima. Vizomski stroški za Belorusijo eh, te eh, naj bi odpravili in razen tega je treba podpreti reformne sile Eh, tudi v oblastvenih strukturah. To bi bila perspektivna politika. Ne moremo. Eh, torej, potrebujemo svobodno pravno državo Belorusijo in ne samo, da to državo podpira eh, Kitajska in Rusija. Gospod Ungurjanu, minuto in pol, sedaj so na vrsti drugi govorniki. Aleksandr eh, Lukašenko ni eh, nikoli izpustil priložnosti, da se izkaže kot diktator in to je pokazal tudi pri različnih volitvah. Mi v Evropski uniji pa smo nekako uh, verjeli iluziji, da se bo uh, čudežno spremenil in smo rekli, počakajmo na decembrske volitve in volitve so bile in Lukašenko je ostal čisto isti. In, uh, Opozicija je bodi si v bolnici, bodi si v zaporu. Mislim, da je čas za EU, da premisli o odnosih z Belorusijo. Seveda ni nobenega prostora za Belorusijo v vzhodnem partnerstvu. Belorusija naj bi bila suspendirana. Edina, edini partner naj bi bila civilna družba. Eh, čakam na rezultat sveta zunanih ministrov 31. januarja in upam, da boste tako Lady Ashton kot tudi komisar Füle um, um, predlagala suspendiranje, kar zadeva Euronist, uh, eh, parlamentarno skupščino. Euronist oziroma Belorusija je nekako zablokirala ta Euronist in zato naj bi Euronist Torej, naj bi na vsak način imelo posledice tudi za Euronest. Gospod Paleckis. Hvala. Ta resolucija, o kateri bomo Eh, razpravljali oziroma glasovali jutri, naj bi, dal jas, naj bi dala jasen signal Evropi in vsemu svetu. Mogoče še ni prepozno. In moramo se vrniti na situacijo pred 19. decembrom. Treba, moramo se mobilizirati in poskrbeti za eh, prevlado pravne države. Glavni cilj danes je izpustitev političnih zapornikov. In Eh, odprava pritiska na opozicijo in na svoboden tisk, vendar ne smemo eh, kaznovati beloruskega prebivalstva. Tu moramo biti zelo previdni in moramo preprečiti, da bi eh, belorusko prebivalstvo kakorkoli trpelo ali da bi trpeli kulturni ali znanstveni odnosi, kajti to je pomembno za odpiranje države. Torej, dialog z Belorusijo, ta dialog je v zadnjih letih tudi eh, bil obrodil sadove in več kot 50 odstotkov beloruskega prebivalstva se izreka za tesnejše odnose z EU in to moramo povedati v Minsku, moramo reči, da je tam veliko tudi proevropskih sil in da je to pomembno. Seveda so sankcije eh, težavna stvar. Še nekaj o tako imenovanem berlinskem zidu, kar zadeva finančna vprašanja in vizumsko vprašanje. To je pravzaprav eh, zid, ki eh, obstaja med Evropsko unijo in vzhodom. In težko je skočiti čez ta zid in pravzaprav bi bilo, je skrajni čas, da se sklene, vizum, sklenejo vizumske olajšave tako, da bodo gruzijski, beloruski eh, državljani lahko koristili eh, te olajšave. Pri vizumih seveda se zahtevajo tudi visoke pristojbine za vizume in to ne služi medsebojnemu razumevanju, temveč samo še um, poglablja jarek med EU in vzhodnoevropskimi državami. Naslednji na vrsti gospod Garbandi. Hvala. Eh, v politiki je upanje eh, pomemben dejavnik. Eh, upanje in perspektive so pomembne in upanje je to, kar se je izgubilo v Belorusiji 19. decembra. Torej upanje, da bodo demokratične volitve boljše kot prej, da bo opozicija imela možnost se izraziti in da bo možno bolj uravnoteženo poročanje v medijih ti, ti upi so splahnili in zato moramo premisliti o naših odnosih z Belorusijo. Sedaj moramo eh, sprejeti sankcije proti eh, tistim, ki so na oblasti. Eh, pri čimer eh, ne smemo prizadeti državljanov. Eh, eh, torej, treba je prepovedati vstop funkcionarjem te vlade. In gospa Lady, gospa Ešten, je. Ja, ubrala to pot in eh, zahteva izpustitev vseh političnih zapornikov in sedaj naj bi čim prej odposlali poizvedovalno misijo v Belorusijo in eh, jasno naj bi izrazili podporo nevladnim organizacijam in civilni družbi in eh, svobodnim medijem. Eh, sosedska politika potrebuje novo eh, spodbudo. Eh, dosedanji program se ni izkazal kot zadosten. Eh, Moldavija, Ukrajina, eh, ne smemo podpirati samo teh držav, temveč eh, oziroma Belorusiji moramo pokazati zglede drugih držav in potem eh, bo eh, zaživilo upanje tudi spet med beloruskim prebivalstvom. Gospod Šulc, prosim. Gospa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, naše upanje, da eh, bo več demokracije po teh volitvah v Belorusiji, so razočarane. EU je v zadnjih mesecih ponudila roko tej državi. Eh, jasno je bilo, da bo veliko odvisno od tega in eh, nekaj časa je izgledalo, da bodo volitve svobodne in poštene ampak očitno so ti rahle koncezije že tako omajale ta režim, da je Lukašenko takoj spet pokazal pravi obraz. Nasilje nad opozicijo je brutalen zločin. Ponarejanje volitev, zatiranje protestov je korak nazaj za Belorusijo. Ponovno vlada ta strah in zatiranje. Ne, zunanje obveščevalne službe in diplomati so se umešavali tako kot nekateri eh, sterdio tempec provocante je poslal um, sistem provokaterje je postal, poslal sistem sam. Um, z stalinističnimi metodami terorizirajo civilno družbo. E, kršenje temeljnih pravic e, v članici OUSE ni sprejemljivo in ta postkomunistični režim je postal neuzdržen. Pripravili smo resolucijo, ki je dober temelj tudi za razpravo zunanih ministrov. EU gre za uh, takojšno izpustitev zapornikov za zdravstveno oskrbo, ranjenih eh, za to, da se eh, razveljavijo absurdne obtožbe in da se uvede preiskovalna komisija in da se razmisli tudi o gospodarskih eh, sankcijah, ki bi prizadele predvsem režim. Torej želimo uliti upanje tistim, ki verjamejo v zamenjavo režima in ki ne vidijo prihodnosti v še tesnejši povezavi z Rusijo. Da, da je bil ruski predsednik Medvedev prvi, ki je čestital eh, Lukašenko, tudi ukrajinski eh, predsednik in predsednik Putin in to že kaže, kakšni so izgledi te države za prihodnost, gospod eh, Mikalski. Začne od informacij, da pa ni hautali. Hvala lepa začel bi z informacijami za gospod Hautalo. Upam, da ima slušalke na meščene. Informacija o, infor, o organizaciji Vesna bi morali nadomestiti z nečim drugim. Ne gre samo za to, da se ne morejo registrirati. Policija je celo zaplenjala vse njihove računalnike. V ponedeljek sem začel zbirati računalnike, da bi jim poslal te računalnike. Kar bi zadeva, gospod komisarko, čas je, da ukrepamo, strinjam se. In še nekaj ste dejali. Ne smemo izolirati Belorusije oziroma Belorusov od preostalega sveta. Potrebujemo mehke ukrepe in spostaviti moramo delujočo civilno družbo odpraviti eh, ovire za izdajo vizumov in na to se moramo osredotočati, kot tudi na nekaj trdnih ukrepov, kot eh, sta predlagala gospa Ojland ali gospod Protasjevič. To bi morali vse vključiti v isti program. Gospod Sarjez Volski za minuto in pol. Gospa visoka predstavnica, diagnoza, ki je bila postavljena in tudi eh, predlagana terapija je v redu. Imeli smo to tudi v preteklosti, vendar nismo naredili prav veliko, zato se moramo vprašati, ali smo eh, dovolj zauzeti, da bomo tokrat nekaj naredili drugače. Govorimo o kaznih, eh, o suspenzu in tako naprej. Ampak moramo preiči moramo iti naprej od besed, drugače ne bomo dobili dolgoročnih eh, ukrepov. To bo dejansko, pravite, za novo zunanje politiko, ki jo ustvarjamo, Lady Ashton. Ne gre tukaj samo za Belorusijo. Kako bomo ravnali za Belorusijo, bo odločalo o geodinamiki, geopolitični dinamiki drugot po svetu, tudi v odnosih do Rusije in drugih držav. Zdaj se Belorusija oddaljuje od Evrope, tako kot v Ukrajina. Govorimo, da ne smemo izolirati eh, Belorusov, spostavljati civilno družbo. Po mojem mnenju moramo ohranjati politiko Korinčka in palice, moramo pa si zapomniti, da je naš partner družba, ne pa režim. Dejali ste, gospod Ešton, da moramo nadaljevati s pomočjo, da moramo nehati početi tako malo, kot smo počeli v preteklosti. A vsi počnemo to, kar naj bi počeli? Ne. E, pomagali smo zelo malo, zelo skromno in to moramo spremeniti. E, Hvala lepa, gospod Howitt, za dve minuti. Hvala, gospod e, predsedujoči. Danes izgleda, kot da danes razpravljamo. Lukašenko pa bo praznoval inauguracijo brez kakršnih koli mednarodnih gostov, ker nišče ne priznava eh, volitev kot eh, svobodnih in transparentnih. Nadaljevalo se bo to, kar se je zgodilo na črno nedeljo, ko je bilo eh, obitih sedem kandidatov, Ed, tako kot tukaj. Eden ima polomeni obe nogi, eni pa ima tudi poškodbe glave. Prosim, da, uma, da podpremo eh, polski predlog eh, za odpravo vizumov in da še naprej se ukvarjamo z gospodarskimi sankcijami. Evropska unija lahko zdaj postavi jasne zahteve izposetev vseh političnih zapornikov brez omejitev Helsinške komisije in eh, ponovne volitve, nove volitve. Za prihodnost se strinjam s tem, kar je povedala gospa Ešten in moja skupina, da moramo ohraniti multilateralni tir odprt in moramo, se moramo sredotočiti na spostavljanje civilne družbe vendar pa to ni eh, ključni trenutek tudi za, eh, ne samo za odnose z Belorusijo, ampak za celotno, -vzhodno, eh, celotno vzhodno partnerstvo. Moramo opoštevati razvoj v teh državah. Nič ne bo delovalo, če ne bomo okrepali z ustrezno zavezanostjo. Takrat se bo vse obrnilo na robe. Tukaj ne gre za predlagane sankcije, ampak ko, ko govorimo o bolečinah, ampak gre za fizične bolečine tistih ljudi, ki so jih utrpeli zato, ker se zauzemajo za evropske vrednote, z njimi moramo biti solidarni, tako da se bodo dolge bolečine v Belorusiji končno končale. Hvala lepa. Gospod Šoriter, za dve minute Hvala lepa, gospod predsedujoči, visoka predstavnica. Hvala lepa za hiter odziv na dogodke v Minsko. Tu vas cenim za pripravo koncepta, ki je uravnotežen, potrebujemo uravnotežene ukrepe, sankcije za masivne kršitve človekovih pravic ter na drugi strani ukrepe za Belorose kot prebivalstvo. Svega mesta bi se zahvaljala tudi varnostni konferenci v Münchnu, ki je ki končno ni postala vabila gospodu Lukašenko, s tem pokazala, da diktatorji nimajo kaj iskati na mednarodnih konferencah in da jih ni treba vabiti tja, kajti samo oklicani predsednik. Eh, in njegova podpora lahko slabi opozicijo v državi in se razume kot priznavanje nedemokratičnih volitev v Belorusiji. Zato je bil ta ukrep pravilen za politične spremembe v tej državi. Potrebujemo veliko potrpljenja in energije in vemo, da je Lukašenko že zelo dolgo na oblasti in da je njegovo delovanje prav tipično zanj. Kar pa zadeva humanitarno situacijo v državi, gospa Ešton, tukaj ne smemo čakati, odzvati se moramo takoj in takoj poskrbeti za to, da bodo izpuščeni politični zaporniki, da bodo otroci vrnjeni svojim staršem in da in obratno. Saj starši niso počeli nič drugega, kot demonstrirali za svoje pravice čisto jasno in odločno na cesti odzivi na njihovo ravnanje so bili neprimerni. Gospa Ešton, pozivam vas, da se tukaj čim prej aktivirate, da vsaki izjavi jasno pokažete, da gre tukaj za politične zapornike in ne za kriminalce. In tudi Andreja Salnikova, kot tudi druge, ki so v zaporu, od tukaj pozdravljam, vsi naj vedo, da imajo našo podporo in solidarnost. Kožešnik je ja, ena lepota. Gospod Kožušnik, eno minuto. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Pred letom je kubanski totalitarni režim prepričil Guillermo Salinaso, da bi prevzel nagrado v Bruslju. Pred nekaj eh, tedni smo bili priča nedemokratičnim volitvam v Belorusiji. Vsi vemo, da Lukašenko režim ni samo avtoritarni režim. Eh, ampak tudi totalitarni, tako kot na Kubi. Zato bi morali preprečiti visokim funkcionarjem iz Belorusije, da vstopajo v Evropsko unijo. Moramo pa odpreti široko odpreti vrata za običajne eh, državljane. Eh, Vsakašna politika izolacije eh, prebivalstva bo šla na mlin Lukašenka. <clears throat> Lukašenkov režim oziroma in njegove funkcionarje moramo ignorirati, povabiti pa prebivalce. Kajti tisti, ki ne spoštujejo demokratičnih načel, niso dobrodošli v naši družbi. Gospod Kurski, za eno minuto. Hvala, predsedujoči. Politiki jih v zadnjem času zasleduje nekatere vlade do Belorusije, vključno z mojo vlado deluje na robe. Lukašenko, zadnji evropski diktator, se zna zdela norca, zapira politične nasprotnike. V Belorusiji eh, sodelovanje z eh, diktatorjem razumejo kot podporo njegovega režima. Zato moramo poslati jasno sporočilo iz Evropskega parlamenta, v katerem bomo povedali, da Evropa ne bo tolerirala kršenja človekovih pravic strani dik diktatorja. Zato mora naši ukrepi zadeti režim, ne pa prebivalce. Treba je podpreti medije, opozicijo, vzhodno partnerstvo, moramo okrepiti ali pa suspendirati tako, da ne bo režim videl. Uh, takšne Evrope, ki ne zna okrepati. Zato moramo biti tukaj zelo odločni. Zdaj prehajamo na postopek HDI. Gospod eh, Keli, zelo bom strok, eno minuto ima vsak na voljo. Gospod Keli kot prvi. Hvala lepa, mislim, da je eden največjih eh, dosežkov v sodobni družbi, prehod iz totalitarizma v demokracijo v vzhodnoevropskih državah. Z Mačarsko smo danes o tem razpravljali, naš lastni predsednik eh, Ježi Buzej, ki je tudi primer za to. Tukaj so še druge države, v katerih tranzicija ni potekala tako eh, gladko. Belorusija je žal en od teh primerov gospa Ešton je povdarjala, kaj treba narediti, zato da bi reševali to situacijo. Demokracijo so sprejeli, da so naredili eh, dva koraka naprej in ga nazaj. Vse pa so naredili tri korake nazaj, pa novenga naprej. Mislim pa, da ima gospa Ešton prav, ko pravi, da moramo sodelovati za civilno družbo, za nevladnimi organizacijami in našimi mednarodnimi partnerji zato, da bi prisilili Lukašenka, da preneha z svojim kršen človekovih pravic in zaključi svojo diktaturo. Hvala lepa. Kršen demokracije, gospod Gžip. Torej, ni demokratično delovanje in obravnavanje sedmih predsedniških kandidatov na nasilni način. To si ne zasluži pravih komentarjev, gre za eh, grozote. To so tudi naši partnerji, ki koristijo privilegije eh, partnerstva. Zato moramo poskrbiti za to, da bodo politični zaporniki izpoščeni, preden začnemo ponovno govoriti za Belorusijo. Vendar pa omejitve nikakor ne smejo prizadeti državljane. Spremeniti moramo tudi vizomski režim, tako kot eh, Poljska. Podpreti moramo polske študente, ki bi jih morali sprejemati v drugih državah. Podpreti moramo svobodne medije, televizijo. Delati moramo v interesu vse. Gospod Mauro Mati za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Jasno je, da v Belorusiji poteka negativen razvoj, izhajajoč iz naših načel in prepričanje. Lukašenk še vedno vodja v državi, opozicija pa je zaprta. Nišče pravzaprav zdaj ne more stopiti v stik z civilno družbo civilna družba si želi stike z Evropsko unijo in zahteva svobodo medijev, izpustitev opozicije in ostalih zapornikov, političnih zapornikov. Gospa Ešton je opisala ukrepe, ki si jih želimo, ki jih tudi podpiramo. Spostaviti moramo nove pogoje in šele potem poiskati bližino. Gospod Tenok, za eno minuto. Volitve za predsednika so nas razočarale, sploh tiste, ki to državo spremljajo že dolga leta. Veleposlanika sem srečal v Londonu, ki mi je zagotovil, da bo da, tokrat eh, popolnoma drugače, da bo to po mednarodni standard, da bo ob se povedala, da je vse ok. Vendar pa se je pokazalo, da Lukašenko bolj vztrajen kot bi si lahko predstavljali in da je deloval v nasprotju s tem, kar so mislili celo njegovi vele poslaniki. Pozivam k izpostiti vseh političnih eh, zapornikov, eh, vzpostavitev opazovalne misije. Eh, Ovseja in zagotovitev poštenih volitev, s tem se Minsk ne bo strinjal. Eh, tega ne moramo pričakovati, ampak eh, v nasprotnem primeru moramo zapliniti njegovo premoženje, zamrzniti njegovo premoženje in preprečiti njegovo potovanje, kot tudi potovanje vseh eh, njegovih visokih uradnikov. Gospod Rubik. Mr. Rubiks. Gospod Rubiks. Eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Naj podprem poglede gospe Ashtonove glede uravnoteženega okrepanja v odnosu do Belorusije. Pogosto, pogosto se odzivamo zelo čustveno. Imamo čustvene odzive. Vendar pa eh, imamo pravka tudi z zasodnimi postopki, ki še tečejo in ne vemo, kakšni bodo rezultati kakšen bo izid. Zato vse pozivam, da smo tukaj zelo eh, previdni. Nekaj podobnega se je pred dvemi leti dogajalo v Latviji med eh, sestankom nišče. Ni oporekal pravici do tega srečanja, ko pa so procesniki prišli v parlament eh, in začeli tam napadati parlament, je policija to preprečila. Zaključil bom. O kot prihaja denar za financiranje beloruske opozicije. Gospod Melcer. Hvala, predsedujoči. Mediji vedno znova prebiramo, da je ponovno uvajen sankcij proti beloruskemu predsedniku Lukašenko, ki smo jih sprostili šele pred dvemi leti. Priznanje, da so dolgoletna prizadevanja propadla. Po mojem mnenju so ta zadevanja popadla že prej, najkasneje pri predsedniških eh, volitvah in zapiranju eh, pisarne vse v Minsku. Delovanje zadnjega diktatorja v Evropi pa kaže, da tudi Evropska unija eh, soočena z pro problemi varstva človekovih pravic, tudi afere razkrivanja informacij, ki so prihajali iz ameriške eh, tajne službe. Vse to je škodilo Evropske unije kot vodilj na področju varstva človekovih pravic, tudi verodostojnost EU eh, e trpi, če. Eh, kljub temu vodimo pogajanja za Turčijo, ki ima na področju človekovih pravic še veliko, kar mora storiti. Kocke so padle in zato je Lukašenko v Belorusiji poskrbel sam. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod Kalinovski, za eno minuto. Hvala lepa, Lukašenko, režim še povečuje eh, represijo in eh, to je čas, da pokažemo solidarnost z beloruskim prebivalstvom. Podpreti moramo neodvisne medije in tudi planetarno sodelovanje je v redu. Pa tudi šolnine oziroma štipendije za študente, kajti veliko študentov mečejo iz beloruskih eh, univerz zaradi njihovega opozicijskega dela marsikaj je predrago za beloruske državljane. Moramo jim omogočiti, da prosto potujejo v Evropsko unijo, ne pa da plačujejo veliko za eh, vizume. Treba je storiti tudi bistveno več za civilno družbo v Belorusi. Civilna družba bo zmogla narediti spremembe, ki bodo Belorusijo naredili boljšo državo. Hvala, gospa Besesku. Eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Predsedniške volitve 19. decembra so bile korak nazaj za demokratični razvoj Belorusije in za odnose z Evropsko unijo. Sila, ki je bila uporabljena za zapiranje odgovornih iz opozicije, to vsekako ni bila metoda za izboljšanje političnih konfliktov. Nespoštovanje pravic opozicije in pravice do zastopanja v parlamentu je pripeljala do zaustritve socialnih eh, napetosti. Zato ne morem koristiti prednosti vzhodnega partnerstva. Belorusija ni potrdila eh, svojih eh, zavez v tej okviru kot naprimer druge države kot Moldavija.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 predsedujoči, gospod visoka predstavnica, veste, eh, kaj se je dogodilo recimo v primeru Levandovskega Tuska 19. Eh, decembra zvečer, veste, kaj so, so počeli vsi ti ljudje. Oziroma, veste, tudi uh, med drugo svetovno vojno so, so vsi prižgali radio zati, za, in poslušali od uh, eh, kanala Li, eh, Svobodna Poljska, da bi uh, razumeli, kaj se je dogajalo v tistih dneh. Uh, kako so preživeli v tistih časih? Preživeli so enostavno zato, ker američani so jim pošiljali finančno pomoč. Nič več, kdo je poslušal uh, radijske odaje, so to poslušali, ker tudi to jim je omogočilo, da preživijo z novimi eh, informacijami. Danes moramo doseči to, da resnica došezi Belorusija, ampak tudi finančna pomoč mora biti tudi ja. Gospa Ešonova, popolnoma soglašam z kolegi, eh, da je treba ukrepati proti Lukašenko in njegovim eh, podpornikom in pomagati navadnim državljanom. Skupna, skupni predlog resolucije, ki eh, dejansko eh, predlaga, da umaknemo tudi prihodne športne dogodke in nogometne dogodke iz Belorusije, mislim, da to bi lahko bilo učinkovito sredstvo proti Lukašenko. Lukašenko je tudi zelo goreč navijač in tako ukrep bi prav gotovo pritegnil pozornost in postavljal velika vprašanj po celi državi in dejansko ustrezni organ, ki je pristojen za te ukrepe, bi dejansko lahko sprejel tako odločitev in na tak način bi lahko vrgel negativno luč na bivše e, funkcionarje KGB-ja in odprl luči na tisoče in tisoče državljanom. Ko bo pravi trenutek, upim, upam, da ustrezno telo bo sprejelo tudi ustrezno odločitev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Izaija arvoisa puhemies on hyvä että olemme täällä Gospa Izaija, večkrat smo v tem parlamentu uh, pozvali Belorusijo, ampak očitno nekaj uh, se je zalomilo, nekaj ne deluje. Imamo partnerski program, ki ima številne gospodarske in politične prednosti za uh, Belorusijo in bil je uspešen do določenega trenutka. Ampak tako, kot je povedal gospod Rupiks, to, kar zdaj potrebujemo, je pomoč od zunaj za opozicijo v Belarusiji. To, kar res potrebujemo, je to, da se izvajajo sankcije proti političnemu vodstvu v Belorusiji, ne da bi prizadeli državljanov, ki nažalost so že ogromno izgubili. Izgubili so priložnost študirati v tujini, demokratične priložnosti. Torej moramo biti ob strani državljanom Belorusije in jim omogočiti, da se e, rešijo tega diktatorstva. Hvala. In ob koncu predajmo besedo gospodu Borisu za eno minuto. Dragi kolegi, nasplošno naj rečem, da bi zelo cenili, ko uh, dejansko, ko bi bili veliko bolj natančni oziroma bi se držali časa za to, da olajšamo tudi gospe Eštonovi, eh, ki je bila vse skozi prisotna, da se odzove na številne vprašanja. Izvolite. Hvala lepa. Za nas je danes pomembno, da izkažemo solidarnost do Belorusije, ki je zadnja diktatura v Evropi. Vemo, da ameriška sredstva so omejena in predlog, ki ga želimo danes, danes predstaviti, predvideva financiranje v korist opozicije, v korist medijev in NVO-jev. Predvsem pa bi želeli podpreti in pomagati a, novi mladi eliti, gre za na tisoče študentov, ki danes nimajo možnosti študirati v Belorusiji. Mi dajemo konkreten predlog, naj pripravimo konkreten program Erasmus ad hoc. Eh, ki naj bo namenjen izredno mladim Belorusom. Ta program ne bi zahteval velikih sprememb eh, ali velikih naložb, ampak bo omogočil, da stvarimo neko novo, mlajšo civilno družbo v tej državi. To je poziv, ki, s katerim se obrašamo na visoko predstavnico. Hvala lepa. Zdaj predajamo besedo gospe Eštonovi. Uh, uh, hvala lepa, podpredsednik, in hvala lepa seveda vsem članom, ki so sodelovali pri tej zelo pomembni, zelo sreotočeni razpravi. Seveda bom proučila resolucijo parlamenta v zvezi s tem velikim izzivom, ki je pred nami pred enim mesecem se je ta a, kriza začela in a, dogajanja so se zelo hitro sledila. Upam, da gremo v pravo smer v skladu s tem, kar a, smo vedno a, menili. In sicer a, želimo ustvariti za Belorusijo neke podlage za to, da se Belorusija vključi v ustrezen proces, ki jo vodi v, jo vodi v pravo smer tako kot mnogi ste eh, povedali in eh, podprli idejo, da je potrebno biti absolutno jasni glede nesprejemljivosti tega, kar se je dogodilo in da moramo jasno povedati, da bomo zauzeli ustrezne oziroma prevzeli ustrezne ukrete, ukrepe, hkrati pa moramo pomagati civilni družbi, mladim, študentom, medijem eh, in torej Jaz seveda bom skušala vzeti vse najboljše, kar je bilo danes povedano in ko sem se srečala z predstavniki opozicije, sem eh, jim jasno povedala, da prečakovanja naših ljudi je to, da bi eh, dejansko eh, belorusko vodstvo izpustilo zapornike iz zapora in se spravilo na pot k demokraciji. To sem povedala tudi osreznim predstavnikom vladnih krogov, ampak očitno so spremenili svojo smer in šli v nasprotno smer ampak ne mo morejo vedeti, da mednarodna skupnost tega ne bo več prenašala. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, imamo šest predlogov v resoluciji, kar zadeva to razpravo. Razprava je sicer zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob 12. uri. Gospa visoka predstavnica vi sedite v tej dvorani od 15. ure, ura je že 18.15, eh, ne vem, če si želite kratek odmor, pet minut odmor ali raje nadaljujete. V redu. A ne, oprostite, torej pravi predsedujoči, že ste predvideli, da a, eh, dejansko mora priti do neke zamenjave. dejansko moram odpotovati v Turčijo in torej vas moram zapustiti na tej točki razprave. <clears throat> Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Go.